Colleagues, uh, take your seats. Thank you. It's a long vote. Prosim, da zasedete mesta, začeli bomo z glasovanjem. Hey, colleagues, everyone ready? Um, the annual report. Ste vsi pripravljeni? Letno poročilo o situaciji na področju temeljnih pravic v Evropski uniji leta 2016, poročevalec ne zahteva besede, lahko se lotimo glasovanja. Najprej kompromis ena, začetek glasovanja. Voted? The vote is Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet kompromis 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 4. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 5, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 14, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19. Začetek glasovanja. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 7. Začetek glasovanja. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Poprovi šest na začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 10, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 11, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 8 glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 12, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Spred. Amandma 362, začetek glasovanja. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kolegi, prosim, da ste nekoliko bolj pozorni. Kompromis 21, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 398, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4 nič 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4 nič 4. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavorene. Predlog spremembe 437, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremembe 438, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 13, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 15, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 461, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet predlog spremembe 475 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 18 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 496 začetek glasovanja. konec glasovanja. Zavrnen predlog spremembe 5.06, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 5.08, samo pri drugem delu začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen kompromis 36 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5.2.3 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen. Kompromis 17. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5, 2, 5, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5, 2, 7, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 5, 2, 9, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 22, začetek glasovanja konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 547 za začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 548 za začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 557 za začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen predlog spremembe 568 in 578, identične predloga začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 575, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 581. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 582. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 583. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 593. Začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejet 596 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 20. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 38. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet kompromis 24, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 23, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 25, začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejet kompromis 26, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet kompromis 28, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet kompromis 27, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet sprejet. Kompromis 39, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 29, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 30, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet kompromis 32, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 33, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 37, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 187 in 188 identična začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromis 34. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje, poimensko, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 41 glasov za, 8 proti, 3 vzdržani. Čestitke. Gospod Engel, poročevalec, najlepša hvala.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 So report on the discharge. Thank you very much. Uh, Poročilo o razrešnici glede izvajanja proračuna Agencije EU za finančno leto 2016. Gospod Krisogonos, bi si želeli kaj povedati ali lahko nadaljujemo z glasovanjem? Lahko kar glasujemo. Hvala. Hvala lepa. Predlog spremembe ena. Začetek glasovanja konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 1, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 9 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnem. Predlog spremenjen je 10. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremenjen je 11. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Spred predlog spremembe 15. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Spred predlog spremembe 16. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto pa še končno poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 glasov za, 5 proti, 1 vzdržan. Nadaljujemo za naslednjo razrešnico ponovno gospod Kris Ogonos, Europol. Komp 1, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis. Ena. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 9. Začetek glasovanja. Predlog spremembe 9. Ponavljam. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 14. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Se pravičujem še enkrat, torej, predlog spremembe 15 je brezpredmeten, torej glasujemo o kompromisu 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 18, začetek glasovanja. To je torej ta del, ki pozdravlja operacije Europola, konec glasovanja sprejeto predlog spremembe 20 brez navedbe. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 20, ta del, kjer je govora o obžalovanju objave, ki še vedno traja. Začetek glasovanja. Predlog spremembe 20, konec glasovanja, zavrnjen. Pa še končno poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 46 glasov, 5 proti, 1 zdržan, potem pa naslednja razrešnica, tukaj glede Eurojusta, kompromis 1, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet, kompromis 2, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 6. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 7. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Potem pa kompromis 3. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Pa še končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica sprejeta. 46 glasov za 6 proti nič vzdržanih. Zdaj pa Frontex, kompromis 1, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4. Without BART. Acknowledges from the agency's budget. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Without the part notes in this regard that the staff in tako dalje. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 4, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 5, glasujemo. Kompromis 5. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Prav tako sprejet, pa še končno poimensko glasovanje. Glasujemo. Ja, pri končnem glasovanju smo že glede celotnega besedila poimensko glasovanje, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto 42 glasov za, 7 proti 3 vzdržani. Ali mi želi Elis kaj sporočiti? Se prašujem, Klod. Če ne govoriš naravnost v mikrofon, pogosto si zatopljen v svoj, sezna, svoj seznam in potem te ne slišimo. In ko kakšen predlog spremembe postane brezpredmeten, me preseneti, ko tega ne opazim. Hvala, Tomas. Lepo pozdravim ta komentar v mikrofon naravnost. Prosim, vem, da govoriš v imenu ELS. Ali bi si želeli, da govorim bolj na glas, torej? Dobro, naravnost v mikrofon in bolj na glas. V redu, se opravičujem se mi je zdelo, da sem zadev pravo glasnost, bom govoril še bolj na glas. Dobro. Naslednja razrešnica zadeva. Agencijo FRA, torej agencijo za temeljne pravice. Vidiš, kaj si mi povzročil, Tomas? Takole si zmotil moj ritem, torej FRA, naslednja razrešnica. Predlog spremembe. Ena, začetek glasovanja, bolj na glas, tokrat naravno sem mikrofon, konec glasovanja, zavrnjen, kompromis 1, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet, kompromis 2, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet, kompromis 3, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 6, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 7, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 5. Ne. Še prej predlog spremembe 10. Glasujemo. No, zdaj pa tukaj že prava anarhija zaradi intervencij kolega. Predlog spremembe 10, konec glasovanja, o tem smo že glasovali, zavrnjen, mislim, da bom nadaljeval po starem. Kompromis 5, začetek glasovanja. Ne bo šlo. Poglejte, kaj se dogaja. Predloga spremembe 8 skozi 9, začetek glasovanja. Ja, izgubil sem svoj zanos, ne vem, kaj je sicer prevod za možo, ampak nekaj takega, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5. Še enkrat, kompromis 5. Začetek glasovanja konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa še končno poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glas 43 glasov za, 7 proti, 1 vzdržan. Zdaj pa še razrešnica za agencijo EMC DDA. Predlog spremembe 1. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. sprejet predlog spremembe 4, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet predlog spremembe 5, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet kompromis 1, začetek glasovanja, konec glasovanja. sprejet kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In še končno glasovanje poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 45 glasov za, 5 proti, 1 vzdržan. Zdaj pa še razrešnica za cepol. Predlog spremembe 1. Začetek glasovanja. Closed. Konec glasovanja. Zavrnen predlog spremembe 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnen predlog spremembe 3. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 5. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 1. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 2 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 12. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 13. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa še končno poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Prijeto 46 glasov za, 5 proti, 1 vzdržan. Gremo naprej, razrešnica EASO. Kompromis ena, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Naslednja razrešnica zadeva EU Lisa. Kompromis 1 je prvi. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma osem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 2011, glasujemo. Ne, ne, ne, ne, ne. se pravčujem, kolegi. Kompromis 4 je še prej. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, ampak 2011, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ampak 2012, glasujemo. Ne, samo trenutek kako je z 12? Glasujemo, kaj ne? Ja, amadma 12, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 16, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis osem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, 6 proti, nihče vzdržan. Naslednja razrešnica se nanaša na Evropskega uh, varuha za varstvo podatkov. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 10 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 46 za, 6 proti, nihče vzdržan. Zdaj pa še splošni proračun Evropske unije, razrešnica komisije, amadma ena, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen, amandma 4, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 1, del 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 1, del 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje, poljensko glasovanje, glasujemo. Sprejeto. 45 za, 6 proti, 1 vzdržan. Gospod Krisogones, najlepša hvala za upravljanje delo. Kolegice in kolegi, hvala za vaše potrpljenje. S tem smo končali z glasovanjem. Prijeten dan vam želim. Kolegice in kolegi, za pol ure bomo prekinili zasedanje, potem pa sledi še točka z zaprtimi vrati za tiste, ki si želite. Eh, ki se želite tega udeležiti. Vsi ostali pa prijeten vikend, se vidimo.